enostavno vzeti Mm. Gospod predsednik. Ponovno začenjamo sejo. Razglasil bom rezultate prvega kroga, eh, prvega kroga glasovanja in eh, napovedal drugo glasovanje postopki v zadeve v nujnem postopku so naslednje. Videli jih boste na ekranu uredbo o spremembi večitnega finančnega okvira za obdobje 2014-2020. Eh, zahteva komisije za nujni postopek je sprejeta. 684 oddanih glasov, 670 za, 13 proti, 1 vzdržani glas. E, predlog spremembe proračuna 1 skozi 2020 je bil prav tako sprejet. Šesto štiriinosemdeset oddanih glasov, šesto oseminpetdeset za, sedem proti devetnajst vzdržanih glasov. Predlog spremembe proračuna številka 2 skozi 2022 zahteva komisija za nujni postopek sprejeto. Šeststo oddanih glasov, 678 za, 5 proti, en vzdržani glas. Naslednja točka, uporaba inštrumenta prilagodljivosti v letu 2020. Dokument 253, eh, 2053. Zahteva komisije za nujni postopek sprejeto. 684 odani glasov, 664 za, 6 proti. 14 udržanih glasov. Prosim za rezultate za dokument 2020 skozi 2053. uporaba inštrumenta prilagodljivosti 1. To je številka 2. Imam samo številko dokumenta 2020-2053, v drugem primeru pa gre za dokument 2020-2056, torej številka 1. 684 oddanih glasov, 657 za proti 8, 19 vzdržanih glasov. Dokument 2020 skozi 2650, 664 za, 6 proti 14 vzdržanih glasov. Sedaj pa sprostitev varnostne rezerve v letu 2020. Zahteva komisije za nujni postopek. Sprejeto. Ali imamo rezultate? instrument prilagodljivosti številka 2, pravi predsedujoči. Sedaj pa potrebujemo rezultate za sprostitev varnostne rezerve v letu 2020. It is that unforeseen expenditures? Spielraum, ja. Okay, also. Hier haben wir 684. 684 uh, eh, oddanih glasov, 679 za, 4 proti, 1 vzdržan glas. Sedaj pa posebni ukrepi za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov. 684 oddanih glasov, 680 za, 2 glasova proti, 2 vzdržana glasova. Sprejeto. Uvedbo posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19. Šesto štiriinosemdeset oddanih glasov, šesto osemdeset za, dva proti, dva vzdržana glasova sprejeto, sedaj pa posebni ukrepi za oblažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture. 684 odani glasov, 663 za, 6 proti, 15 vzdržani glasov, sprejeto. Sedaj pa medicinski pripomočki. 684 oddanih glasov, 679 za, 3 glasovi proti, 2 vzdržana glasova. Zahteva komisije za nujni postopek je sprejet. Do 14. ure, torej čez 12 minut, poteče rok za uložitev predlogov sprememb. Prvo glasovanje o predlogih sprememb, skupni predlog resolucije v zvezi z bojem proti z ukrepi proti krizi zaradi COVID-19. Razglasitev izida bo od 17. uri. Sedaj bomo glasovali o uredbi o spremembi večletnega finančnega okvira za obdobje 2014-2020 ter o usklajenem ukrepanju Evropske unije za spopremanje s pandemijo bolezni COVID-19 in njenimi posledicami. Drugi krok glasovanja odprt odprt do 14. ure in 30 minut. Ob 17. uri bomo razglasili izide. Prekinjam sejo. Ja,